S tem smo pri kraju našega dela. Eh, glede imenovanja v odborih eh, za proračunski nadbor, eh, potem za transport in turizem in pa delegacija v odboru za sodelovanje z Rusijo Petri Sara. Je kdo nasprotuje, nasprotuje temu predlogu? Ne. To je sprejemljivo.